poslancev vložilo ugovora. Skladno s členom 78 poslovnika bom podpisal šest zakonodajnih aktov, ki so bili sprejeti v rednem zakonodajnem postopku. Seznam je objavljen v zapisniku današnjega zasedanja. Sedaj pa.